spremenilo. Skrati, tudi to je treba upoštevati. Mislim, da ne smemo, eh, se ne smemo zatiskati oči pred realnostjo in vedeti je potrebno, da eh, so številni problemi, s katerimi se Romi soočajo, eh, problemi, ki se jih povzročajo tudi sami. Hvala lepa, s tem smo zaključili s to točko. Na dnevnem redu pa imamo sedaj poročilo Joseja Manuela Fernandesa o načrtu prihodkov in odhodkov za leto 2012, oddelek 1, parlament. Najprej ima besedo za 4 minute gospod poročevalec Fernandez. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej nekaj besed zahvale. Najprej se zahvaljujem vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila, pri razpravi o tem poročilu. Hvala tudi poročevalcem besenci iz eh, vseh političnih skupin. S tem poročilom bomo zagotovili, da bo proračun za parlament za leto 2012 eh, proračun, ki bo varčevalno naravnan. V primerjavi s prvotnim predlogom smo namreč reč uspeli skršiti ta proračun za približno 49 milijonov evrov. Stališče parlamenta je podprla velika večina in šli smo celo korak dlje od tega, kar smo dejali, kajti najprej smo napovedali, da bomo okrnili financiranje eh, nekje do ravni inflacije, ampak storili smo še več in zato je v realnem, v realnih številkah proračun za leto 2012 celo nižji kot leto poprej v naslovu 5, ki je naslov, ki pokriva vse evropske institucije. Pred eh, nekaj leti tega cilja nismo uspeli doseči in eh, spomnim se, da je konferenca predsednikov dejala, da bi moral biti naš cilj 22 odstotkov ampak eh, letos nismo prišli niti do 22 odstotkov. Poleg tega smo v letu 2012 poskrbeli za prihranke, ki predvsem izhajajo iz boljšega upravljanja, iz boljše učinkovitosti, iz eh, boljše ekonomike in tudi iz bolj ciljno usmerjenih eh, izdatkov. Če želimo, da bodo vsi izdatki upravičeni, potem morajo seveda vsi variabilni izdatki biti potvrženi analizi prednosti in slabosti. Na ta način bomo našli še, bo, še več možnosti za prihranke tudi v fazi implementacije proračuna. In mislim, da morajo vse institucije storiti nekaj v smeri prihranka. Kaj ti manevrski prostor v poglavju 5, kjer gre za administrativno eh, porabo, bomo v letu 2012 imeli presežek približno 380 eh, milijonov evrov. In mi predlagamo, da 100 milijonov evrov iz eh, upravnih stroškov preselimo na širše poglavje mladine. Zakaj? Zato, ker se ravno na tem področju soočamo z največjimi težavami. Mlad, med mladimi vlada dvakrat višja stopnja brezposlenosti kot eh, pri odraslem prebivalstvu, pri starejšem prebivalstvu. Tudi v letu 2011 je to bila sicer naša prioriteta, pa vendar upoštevati je treba tudi strategijo EU 2020 in eh, z vseh teh vidikov je mladina vsekakor prioriteta našega dela. Poleg tega, če mm, upoštevamo tudi stopnje opuščanja izobraževanja in pa izobraževanje in usposabljanje oseb med 30 in 40 letom starosti. Ne pozabimo, da jih ima velik delež univerzitetne diplome. Skratka, ti dve eh, populaciji nameravamo zajeti in upam, da bodo amandmaji za črtanje teh predlogov vendarle zavrne nekaj, ti mladina mora biti prednost za prednostna naloga za naš parlament. Hvala lepa. Prehajamo na izjave v imenu političnih skupin. Najprej za Evropsko ljudsko stranko gospa Holmajer. Proračun parlamenta za leto 2012, spoštovane kolegice in kolegi, gospod poročevalec, je pred težkimi časi. In zato mislim, da je pomembno, da določimo ključne smernice, ključna načela, kar zadeva naš proračun parlamenta in da upoštevamo dejstvo, da potrebujemo eh, omejitev proračuna na največ eh, stopnjo inflacije. Kar zadeva to, kar je omenjal kolega vzeti za mladino, to se mi zdi zelo pomemben eh, cilj, kajti mi kot parlament smo vse čas podpirali to, da naj bi mladim dali na voljo več sredstev, kot smo jim dali do sedaj, kajti konec koncev so ravno mladi, mladi brez eh, služb, mladi, ki potrebujejo posebno podporo, tisti, ki morajo dobiti to podporo strani EU. Zato se mi zdi teh 100 eh, milijonov zelo pozitivno izhodišče. Kot poročevalka za področje stavb pa naj prav tako izpostavim, da se mi zdi zelo pomembno, da pri stavbah zagotavljamo večjo učinkovitost z vidika financiranja in pa tudi eh, z vidika eh, gospodarnega ravnanja s sredstvi. In sredstva, ki se ne uporabijo, bi morali eh, tekom leta smeli uporabiti za to, da se izognemo plačevanju nepotrebnih obresti in da potem v tisti decembrski vročici ne, sred, ne izplačujemo sredstev kar tako, ampak da že tekom leta eh, porabimo sredstva za bolj gospodarno financiranje. Skupaj bomo bdeli nad tem, da bomo tudi sam koncept upravljanja bolj eh, spoštovali in da bomo še posebej na področju gradnje stavb eh, bolj preudarni in da bomo tudi v proračunu sledili členu 179.3, tako kot pri eh, postavkah, ki veljajo za stavbe. Hvala. Hvala lepa za skupino SD, poslanec Von, za dve minuti in pol. Hvala lepa, predsedojoča. In najprej mi dovolite, da se poklonim poročevalcu za način, kako se je lotil tega proračuna. Eh, prav tako se klanjam dejstvu, da se strinje, da mora Evropski parlament zmanjšati svojo potrošnjo za leto 2012. To je še posebej pomembno, saj vemo, da svet namerava tudi svoj proračun okrniti za 4 odstotke. Eh, komisija je svoj proračun dvignila samo za en odstotek, odbor regij za 2,9 odstotka in eh, odbor, ekonomsko-socialni odbor za še manj. Tako da mislim, da je bil prvotni predlog 5,2 odstotka prevelik in ne, eh, povišen je za zgolj 3,2 odstotka, je pomemben napredek in to je v realnem smislu eh, krnitev proračuna za pol odstotka. Sam osebno bi si želel še večje eh, krčenje proračuna in upam, da nam bo uspelo najti tudi način za nadaljne zmanjšanje odhodkov parlamenta. Treba pa je vedeti, da smo pomembne prihranke že dosegli, kar zadeva naprimer eh, oceno dodane vrednosti. Tu bomo prihranili približno 3,1 milijona evrov, prav tako eh, prihranke, ko gre za politike gradnje eh, stavb, eh, pisarniškega materijala, propagandnega materijala. Tudi tu smo uspeli zmanjšati sredstva, prav tako proračunsko rezervo za 3 milijone. In to skupaj predstavlja približno 13,7 odstotka, 13,7 milijonov evrov prihranka kljub nadaljni širitvi EU in kljub eh, Lizbonski pogodbi. Naj prav tako izpostavim še dve pomembni odprti vprašanje. Najprej predlog, da bi 100 milijonov evrov iz eh, poglavja 5 prerasporedili za področje mladinske politike, kot je dejal poročevalec v našem mandmaju skupaj z drugimi političnimi skupinami, to je mandma številka 7, smo dejali, da bi to lahko vzeli v obzir, vendar le, če je to v skladu z prioritetami v splošnem proračunu za leto 2012. Tako da bo o tem še potrebno razpravljati, preden se sprejme dokončna odločitev. In če se bo to potrdilo, se je treba še odločiti, kam bo ta denar dejansko šel, se pravi, zakaj ga bomo porabili, če bo do tega transfera prišlo. Zaenkrat mislim, da je prezgodaj, da bi se že zdaj zavezovali, kako in kaj. No, kot drugo pa je tu vprašanje pomoči eh, evropski industriji. Ja, potrebujemo ustrezen poslovni načrt, eh, vse skupaj treba dati skozi ustrezen parlamentarni postopek, skozi običajni proračunski postopek eh, letos, tako da bodo poslanci in poslanke lahko podali svoje mnenje s tem v zvezi. Gospod poročevalec, gospa predsedujoča, zdi se mi pomembno, da Evropski parlament skupaj z drugimi institucijami sprejema končno prave odločitve glede našega proračuna. Naš proračun je pomemben in jasno moramo pokazati, da sprejemamo prave odločitve tudi v očeh javnosti. Hvala lepa. V imenu skupine Alde, gospod Alvaro, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da se lahko pridružim mnenju, da je delo poročevalcev in ostalih kolegov eh, privedlo do pomembnih rezultatov, ampak seveda je denar sam brez rezultatov nič vreden. In ko imamo možnosti za prihranke, seveda vsakdo drži tistega, kar ima on v rokah, ni pa pripravljen eh, popuščati. Eh, in na ta način ne bomo izkoristili vsega potencijala za prihranke, ki ga imamo. In zato danes, ko govorimo o inflaciji 2,5, 2,7, 2,3 odstotka, kakorkoli, eh, to ni nič eh, drugega kot. Eh, kot slepomišljenje. Tako da mislim, da moramo poiskati prave, prave rešitve. Odbor za proračun zagotavlja pomembno osnovo za to, da v proračunu Evropskega parlamenta lahko preverimo, kje so potencijalni prihranki in eh, ne le, da sprejmemo predloge generalnega sekretarja, kajti zdi se mi, da je proračun Evropskega parlamenta bistveno drugačen. Kot je dejal kolega Fernandes, eh, smo velik eh, del sredstev uspeli prihraniti, prav tako pa smo številne sredstva preložili v prihodnja leta, 13 in 14, tam se bo treba odločiti. Ja, veseli me, da smo eh, uspeli prihranke eh, združiti v splošni konsens vseh eh, političnih skupin v eh, parlamentu, ko gre za informiranje, čiščenje, podpiranje političnih strank in ustanov in tako naprej. Mislim, da je to vsaj pomembno izhodišče za prihodnja leta, da bomo videli, kje lahko prihranimo. Razprava o teh 100 milijonih evrih, ki naj bi jih eh, premestili v poglavje mladine, to je nekaj, proti čemu človek sploh biti ne mora. Eh, ampak treba je paziti, mm, kam to vprašanje sploh sodi, ker to vprašanje ne sodi sem, ampak sodi v druga poročila in ne, ne moremo o tem odločiti tukaj in to nas ne more odvrniti od drugih pomembnih tem. Kljub vsemu mislim, da gre za pomemben začetek. Eh, to kaže, da ne potrebujemo nujno več sredstev, ampak eh, boljšo disciplino, kar zadeva potrošnjo in to mislim, da lahko samo rečem, da me veseli soglasje z drugimi političnimi skupinami. Hvala. Grazie per il gruppo verde. Hvala. Za skupino zelenih eh, poslanka Trupel, minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, drži, v teh gospodarsko zahtevnih časih mora tudi Evropski parlament eh, dati svoj prispevek eh, in se sam bolj disciplinirati in omejiti, čeprav seveda se ukvarjamo z vedno več področji in smo uh, pridobili nove pristojnosti na podlagi Lizbonske pogodbe. Mislim, da je prav, da je predsedstvo v svojem predlogu proračuna eh, doživelo eh, korekturo. Oni so predlagali 5,3 povečanje, sedaj pa smo dosegli dejansko 2,3 odstotno povečanje sredstev. Vendar se mi zdi, da tukaj še obstaja možnost eh, zmanjšanja, tako da bomo resnično lahko rekli bobu bob. Kar zadeva zgodovino evropskega proračuna v Evropskem parlamentu, bi rekla, da so stališča ustave, je proračun pravzaprav neke vrste eh, storitev eh, za naše državljane. Potrebujemo poslovne načrte, In uh, potrebujemo seveda eh, tudi bolj uh, disciplinirano proračunsko politiko. Šele potem bo ta politika resnično pregledna in resnična. Če hočemo imeti novo prioriteto, je 60 milijonov evrov za naslednje leto resnično treba namensko porabiti, tako da bomo v realnosti prihranili, ne pa razširili kar zadeva lete v okviru Evropske unije, ki trajajo manj kot 4 ure, tukaj mislim, da bi na mesto v poslovnem razredu lahko vsi eh, leteli v ekonomskem razredu in na ta način prihnalili, tudi ko gre za romanje sem v Strasbourg. S tem kar zadeva ta predlik eh, prenosa sredstev za delo z mladimi. Prav je, da denar namenimo mladim, ampak eh, komisija je tista, ki mora uh, poskrbeti za to. Če bomo iz našega proračuna sedaj vzeli sredstva za delo z mladimi, bomo imeli premalo proračunskih sredstev za podporo agenciji za finančni nadzor. Državljani te odločitve ne bodo podprli moramo to agencijo ne samo ustanoviti, temveč jo tudi opremiti s finančnimi sredstvi in s kadri. Mislim, da bi komisija se morala delo sredstev odpovedati in to nameniti za delo z mladimi. Hvala v imenu evropskih konzervativcev in reformistov, kolega Bakoš, minuto in pol. Najboljši eh, dokaz eh, je bil danes dopoledne. Voditelji institucij pravijo, da je finančna kriza že precej za nami, vendar je to zelo udaljeno od prave resnice. Če beremo Financial Times, eh, govori o temu, kako se Evropa spopada s tem. Edina razlika med obema je, kako se ta izguba porazdeli. In tu so nemške, eh, francoske in britanske eh, eh, ki, banke, ki bodo lahko imele škodo. Po drugi strani pa spet se dogaja, da pride v primeru reševanja, potem do reševanja, ki se dogaja na plečih davkoplačevalcev. In ta povišanje proračuna za 2,3 odstotka je še vedno nespremljivo. Pojdimo nazaj, preučimo to in pojdimo na predlog predlog Jaruša Levandovskega, eh, ki govori o enem eh, odstotku, eh, kajti to bi prav gotovo povečalo legitimiteto tega, kar se dela v očeh državljanov. Veliko je načinov prihrankov in kot je gospa Trippel rekla, ne potrebujemo potovati v poslovnem razredu in lahko se najde načine, da se močno znižajo ti eh, eh, stroški, eh, tudi naprimer glede na dolžino, glede na dolžino, na dolžino potovanja. Ali pa spet, naprimer, ne potrebujemo te hiše evropske zgodovine ali pa da potujemo z limuzinami, ko bi šli lahko s tramvajem. In veliko priložnosti je za prihranke tudi za vidika energije. V pisarnah ni nadzorovanja temperature in veliko energije izgubimo vsako leto. Veliko je še možnosti za prihranke tudi eh, na eh, področju varnosti in tako dalje. Potrebno je revidirati tudi stroške eh, zdravstvenega varstva in ne, da imamo tako drage storitve na tem področju. Pri določanju proračuna gre za, za pravilno porazdelitev, za previdnost in to je na mestu gospodarstvu, zlasti v času krize. Hvala lepa, Gracija. Grazie per il gruppo GUE, l'onorevole. Hvala lepa v imenu uh, GUE NGL, gospod Portas. Ja, eh, hvala, hvala, gospa predsedujoča. Torej, imeti uh, v uh, lastni prisojnosti, da odločamo o svojih plačah, eh, o prihodkih, o najemanju eh, delovne eh, sile oziroma uslužbencev. In naprimer rekli smo, določili smo te meje za leto 2012. Potem glasujemo o tem, koliko denarja bomo dobili za vodenje pisarn, za subvencije, potem z vidika potnih stroškov. In na vse to je v naši apsolutni pristojnosti. Imam vprašanje, ali smo eh, to pristojnost izkoristili ali pa celo zlorabili, ali smo bili dovolj modri ali na drugi strani se nismo mogli upreti skušnjavi, eh, ki je povezana s takimi pristojnostmi. In gre za ta eh, razprava, tu se ne nanaša na številke, na vsote, temveč na etiko, zadeva politiko. In gre za razpravo, ki bo ogromno povedala tistim, do katerih smo odgovorni. Nisem eh, populist, ki meni, da je politika zapravljanje časa ali pa, eh, da bi morali poslanci delati pri svečah. Eh, Tu je nekaj te retorike, ki jo najdemo v vseh državah, vendar pa je potrebno biti strok eh, sami do sebe, ko sprejemamo te odločitve, ki se nanašajo na denar. Tudi tisti denar, ki bo dodeljen eh, nam. In eh, tu so tudi tisti, naprimer, ki v preteklosti niso nikoli eh, potovali v poslovnem razredu, pa sedaj to počno zaradi tega, ker so se okoliščine spremenile. In eh, tu gre za eh, odločitve, ki so pogosto ekstravagantne. Potrebno se je vprašati, ali smo dovolj, po, ali smo dovolj pogumni, da vsaj zamrznemo te izdatke oziroma to porabo. Poslanci, ki eh, naprimer nimajo nič proti, da se zauzemajo za znižanje pokojnin in tako dalje eh, po državah, ko pa pride do odločanja o denarju, ki je njim naklonjen, potem tega niso pripravljeni sprejeti. To je zelo depresivno. Hvala lepa. Gospa Andreasen, eno minuto. Hvala, eh, gospa predsedujoča. 2,3 eh, povečanja, eh, kot se tu predlaga. To pomeni odraz odgovornosti. Tu najdemo veliko rasti, celo za 50 ali 100 odstotkov pri nekaterih postavkah. In zaprosila sem parlament, da se odloži glasovanje o poročilu Fernandesa zaradi premalo podatkov o tej hiši najvišji evropske zgodovine in podobno. 2,5 milijonov, kako pa je to možno zagotoviti oziroma izplačati prez, brez zadostnih informacij? In potrebno je najprej zastaviti pravo vprašanje. In britanskega ministerskega predsednika lahko samo, eh, eh, samo zahtevamo od njega, da spreme tak eh, proračun, vendar potem upati, da bo do najvišjega do največjega znižanja eh, prišlo na drug način. Hvala lepa. Eh, kolega Harton, ki ima besedo za eno minuto. Gospa predsedujoča, kaj lahko rečemo, izrečemo v eni minuti v zvezi s proračunom Evropskega parlamenta eh, eh, v eni eh, minuti? Gre lahko le za votle besede, ki samo dokazujejo, da Evropska unija ne prinaša nobene dodane vrednosti. Tu vidimo absurden projekt, kot je ta projekt hiše Evropske zgodovine. In tako ravno nam uide nadzor nad porabo in tisti, ki sprejemajo ukrepe, finančne ukrepe, pa so vedno talci sveta. Noben parlament, tudi noben drug parlament to vrstnih zadev ne bi sprejel, Evropski parlament pa da. E, gospod Lamasur je e, včeraj povedal, da bo vrnil svoj mandat, sedaj pa ustrajamo pri tem, da Eh, je potrebno eh, tako ravnati. Potrebno je prenehati z eh, trošenjem denarja na tak način in vedno znova bom govorila o tem, da je potrebno se prilagajati. Hvala lepa. Sedaj gospa Matera za dve minuti. Hvala gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu za eh, te ocene stroškov, to je eh, uravnotežil. In eh, potem gospod Levandovski in komisar, ki sta imela svoje zahteve pri omejevanju izdatkov evropskih, evropskih Eh, evropskih institucij in eh, zato je eh, potrebno to predvideti tudi za Evropski parlament, vendar je to narejeno izpod inflacijske stopnje. Upamo, da bo svet preučil ta predlog, da se razdelek 5 nekoliko skrči in eh, tako omogočil, da se lahko več porabi za mladino iz naslova eh, mladine. Potem potrebujemo več podpore mladim ljudem, kajti sedaj je to na zelo nizki, na historično nizki ravni v Evropski eh, uniji zato, da bi lahko čim bolje, čim hitreje se približali ciljem Evropske strategije 2020 in ponovno zagnali gospodarsko rast. To je zelo pomembno tudi za vidika eh, mladih in pridobivanje izobrazbe. Hvala lepa, gospod Ferm, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Tisti kolegi in kolegice, ki so proti Evropski uniji, seveda želijo omejiti in zmanjšati proračun za Evropsko, eh, Evropski parlament. No, drugi ima populistične razloge za to. Ampak zanimivo je, da tudi tisti, ki smo za Evropsko unijo, zahtevamo nov način razmišljanja, kar zadeva naše izdatke. V tem poročilu smo sklenili, da ne bomo podprli nobenih dogodkov in razvoja, kjer bo naraščal evropski proračun brez proračun Evropskega parlamenta brez ustreznih rezultatov. Mislim, da moramo, če države članice zategujejo pasove, tudi mi enkrat začeti resno krčiti svoje sredstva in jih bolj uh, namensko porabljati. Poročevalec ima prav, ko zahteva bolj strateški pristop. Zato smo mi kot uh, uh, socialisti in demokrati vložili predlog spremembe, da bi nekoliko bolj dolgoročno gledali na uh, naše delo in porabo sredstev. Mislim, da moramo preveriti porabo sredstev. O tem že nekaj časa govorimo, nikoli pa še nismo tega resno naredili. Potem hiša evropske zgodovine, ta muzej. Mnogi se sprašujejo, ali je resnično Evropski parlament pri, najbolj primerna inštitucija, da postavi takšno hišo, tak muzej. Ampak bojim se, da nihče drug ne bo uh, tega naredil. Slej kot prej bo treba enkrat resnično se lotiti tega projekta, vendar moramo eh, se lotiti projekta varčno, potem odgovornost za porabljeno sredstev vnesti v ta projekt. Uh, socialni demokrati in zeleni smo se že dogovorili, da bomo podprli naš predlog spremembe, kar zadeva bolj transparentne postopke eh, uvanja in tega projekta Evropske zgodovinske hiše Evropske zgodovine. Gospod Farm, dve modri katici so vam pokazali, naj jih spremete, da, potem pa najprej gospod Hartong. Vprašanje za eh, kolego, kaj narobe s populizmom, eh, glede na to, da so parlamentarci vox populis, ravno so oni glas ljudi. Eh, Dragi kolega Hartong, populizem običajno pomeni da stvari ne jemljemo resno, temveč da se samo odzivamo in poskušamo uh, ljudem ugoditi v svojih odzivih. Populizem pomeni, da delamo brez strategije, vendar mi v Evropski uniji in v Evropskem parlamentu želimo prevzeti resnično odgovornost za izdatke na evropski ravni. Uh, ki mora biti nekaj, kar bodo potrdili in razumeli tudi naši državljani in volivci. Gre za to, da prevzamemo torej odgovornost. Hvala, kolega Portaš. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, vprašanje gospodu Fermu se glasi. Hm, predsedstvo je imelo predlog in Očitno je, da nas bo to poročilo vodilo v nekatera znižanja in zmanjševanja. Če pogledamo izvajanje proračuna za leta 2010 in potem primerjalno pogledamo 11 odstotno povečanje eh, na 175 milijonov evrov, težko je pravzaprav videti, eh, Kje, eh, kakšen je videti gost, glede na vsa ta eh, drevesa, naprimer 18 milijonov, eh, ki se jih namenja naprimer, za začasne delovce na začasnem delu, potem toliko in toliko milijonov za informacijske kampanje in tako dalje. Ali naj nadaljujem? No, ne, gospod Portas, ni treba nadaljevati in v bistvu se z vami strinjam. Tudi sam sem želel narediti iti dlje. Nisem zadovoljen, da smo prišli do eh, povečanja 2,3 odstotka. Potrebno bi bilo narediti več. Vendar je to kompromis med odborom za proračun. In potreben je dolgoročni strateški pregled parlamentarnih stroškov. To je možno za več modernega eh, poslovodenja prizadevanja potem, eh, oziroma upravljanja in pa pravega prizadevanja za prihranke. V tem primeru nas to lahko pripelje do veliko bolje situacije, ko govorimo o odhodkih in, eh, in izdatkih in potem bomo lahko tudi bolj prisluhnili gospodu Portasu. Hvala lepa. Eh, besedo ima gospod Haglund. Eno minuto 30. Takšne ta manj. Najlepša hvala, gospod predsedajoča. Tema je zelo zanimiva, zato je razprava očitno vroča. Ampak vseeno, nekaj stvari bo treba še preveriti. In uh, strinjam se s tem, kar je rekel kolega iz uh, politične skupine socialnih demokratov. Moramo, biti, moramo gledati na stvari bolj uh, dolgoročno in uh, proračun mora in poraba sredstev potekati bolj uh, pregledno. Populizma tukaj res ne rabimo. Mislim, da tukaj ne tekmujemo, kdo je boljši ali najboljši. Res pa je, da moramo preveriti porabo sredstev z dolgoročnega vidika. V skupini ALDE smo že lani, pa tudi letos predlagali nekaj oblik varčevanja in veseli smo, da smo za manj, kot je bilo prvotno eh, mišljeno, povečali nekatera sredstva. Ta predlog za hišo evropske zgodovine. No, nisem ne vem, kako navdušen za ta projekt, ampak eh, konec koncev gre tukaj za dosti dolgotrajen proces, ki se je začel že v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta. Videti bo treba, kako uh, razrešiti to vprašanje. Ampak enkrat bomo vredno morali glasovati o tem projektu, da bodo tisti, ki mu nasprotujejo, lahko tudi izkazali svoje nezadovoljstvo. Ampak kolegice in kolegi, če bomo sedaj razpravljali o tem, kdo je populističen in kdo ni, takšne tekme pa res ne potrebujemo. Hvala, sedaj pa gospod Van Dalen, eno minuto. Huidige ekonomske tajne vind ik er vanzelfsprekend. Hvala lepa. Eh, gospa predsedujoča, samoumevno je, da mora Evropski parlament sprejeti eh, trezen eh, proračun in zato je posem utemeljeno, da se je poročevalec za to opredelil, vendar ni šel dovolj daleč. Eh, tu gre za povečanje eh, v znesku 2,3%. Komisija je govorila o enem odstotku, to ni želel niti ne svet, ki bi želel več varčevanja oziroma več prihrankov. To bi želeli narediti in tudi je možno hiša evropske zgodovine. To je projekt, ki je bil odločen popreje, vendar se mogoče lahko povrnemo nazaj oziroma eh, eh, ponovno premislimo eh, glede tega projekta, kajti to predstavlja veliko porabo denarja. In potem gre tu za veliko, velik znesek nadomestila in tako dalje. Vse to lahko prinese velike prihranke in in storimo to. Hvala lepa. Gospod Ferreira za eno minuto. Obrigado, senhora presidente. Muitos têm Hvala lepa, gospa predsedujoča. Številni so govorili o plačah in nadomestilih poslancev in podobno. Glasovali smo proti eh, trenutnemu, eh, pro, eh, pro, trenutnemu finančnemu sistemu, to, pe, to pogledno in tudi zato, ker je bilo to v nasprotju z temeljnim načelom, to eh, navezovanje povprečne plače držav po državah na eh, in povprečno plačo tistih, ki jih predstavljajo. In eh, če bi pretrgali to povezavo, potem to tudi ukazuje, da gre pravzaprav za etično vprašanje ko se sprejema politika ali pa se nekaj zahteva od državljanov, po drugi strani pa se sprejema odločitve, ki so uprit poslancem in ki jih ščiti. Vse zauzemamo za ta krčanja. Mnogi želijo prihranke, e, celo e, več. E, hvala lepa.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 Hvala, gospa predsedujoča. Poročilo, eh, poro, poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za 2012 samo kaže na to, kako pomembni so prihranki. In eh, sicer v času, ko se omejujemo na 2,3 odstotka glede na pričakovano inflacijsko stopnjo. Še vedno smo zelo daleč od tega, kar je zahteval odbor za eh, proračun in eh, kar eh, pomeni, eh, da bi povečanje bilo samo en odstotek. Pustimo sedaj ob strani ta vprašanja povečanja. Verjetno je to utemeljeno s pričo povečanih pristojnosti, ki izvira iz Lizbonske pogodbe in eh, na, navedene eh, so bile prav nore številke, v, eh, ki se nanašajo na gradnjo muzeja oziroma hiše evropske zgodovine. In ne moremo se niti predstavljati, da bi uložili na desetine milijonov evrov v projekt take dvomljive vrednosti, ki ni sedaj umesten. Hvala, gospa Vertman. Gospa Vertna, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Glede na strukturno krizo v državah članicah, naš parlament svoj proračun za leto 2012 resnično sestavlja trezno. Izdatki vseh inštitucij, so zaradi Lizbonske pogodbe, širitve Evropske unije in drugih dejavnosti predmet eh, naraščanja, ampak vseeno moramo eh, se obnašati varčevalno. Potrebno je doseči konsolidacijo izdatkov, zlasti ko gre za različne misije potovanja in podobno. Podpiram predlog generalnega sekretarja, da še naprej razvijamo našo okoljsko politiko. V tem proračunu mislim, da je Evropski parlament eh, spoznal in dokazal, da razume omejitve, s katerimi se soočajo tako inštitucije kot tudi državljani. Pozdraviti je treba, da je sedaj tudi eh, proračunski organ, torej Evropski parlament, bil obveščen o ukrepih za varčevanje pri drugih inštitucijah. To pozdravljamo, vendar jih pozivamo, da tudi oni varčujejo bolj kot dosedaj. Hvala. Sedaj pa poslanec Uribik, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je za vse nas Proračun vsako leto poseben izjev. Po eni strani moramo varčevati, po drugi strani pa moramo učinkovito porabiti sredstva. In kar zadeva učinkovitost porabe sredstev, se mi zdi, da lahko še kaj izboljšamo. Dobro bi bilo, če bi predloge izboljšav porabe finančnih sredstev uh, vzeli v roke strokovnjaki v Evropskem parlamentu, da bi posebni odbor, pododbor ali nekaj podobnega eh, izskrbel samo za to. Na podlagi Lizbonske pogodbe seveda ministri odločajo o svojih kabinetih, svojih eh, eh uslužbencih in tako naprej ki so odgovorni tudi za vodenje politike povezane z Evropsko unijo. Ampak eh, tudi oni bi morali nekoliko bolj odgovorno delati do svojih eh, davč, davkoplačevalcev. Tudi mi moramo v evropskih institucijah eh, to, kar odločamo, bolj približati potrebam, dejanskim potrebam državljanov konkurenčnost, eh, okoljska politika, socialna politika in tako naprej. To so vsa področja, na katerih pa vendarle parlament mora imeti dovolj sredstev. Pavšalni pristop se mi zdi, da tukaj ne bi bil ustrezen. Povsod krčiti enako. Vsakdo, ki dovolj gospodarno zna razmišljati, bo, če se le da, letel v ekonomskem razredu za letalom jasno, da tukaj resnično ne potrebujemo eh, leto v poslovnem razredu. Vsakdo pa se mora odločiti, koliko bo letal, koliko bo komuniciral z državljankami in državljani. Ta svoboda pa vendarle mora ostati tudi vsakemu poslancu in poslanki. Vendar o tem moramo davčne zavezance bolje uh, obveščati. Hvala, gospod Ribi, gospod uh, Gajer, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Sledim razpravi kolegic in kolegov in eh, človek bi rekel, da gre za dve vrsti poslank in poslancev. Tisti, ki kritično gledajo na uh, ta proračun in drugi, ki se jim zdi, da je stvari treba bistveno izboljšati. No, ta eh, nesrečni projekt eh, Hiše evropske zgodovine je naletel na zelo različne odzive. Daily Mail danes poroča o tem, da bo 137 milijonov funtov stala ta hiša. No, to je astronomski podatek. Ampak eh, treba bi bilo povabiti morda novinarje k temu, da si preberejo natančno naše dokumente. No, ampak sam bom, vsekakor, ko bom imel prvo priložnost za to, preveril te dokumente, ali je ta projekt smiseln. Mislim, da je, kajti treba je pokazati, kaj pomeni Evropska unija, Evropska integracija in kaj pomeni zlasti za vsakodnevno življenje državljanov. Ali naj parlament vodi nek muzej? Ne, gotovo ne. Socialni demokrati v Evropskem parlamentu predlagamo dve stvari za ta projekt poslovni načrt je treba narediti in drugič, tudi uh, treba je definirati, kdo bo odgovoren za um, delovanje tega uh, muzeja. Če pa ne bomo našli dobrih odgovorov na to, bo treba verjetno uh, razmisliti o opustitvi tega projekta. Hvala, gospa Jensen, eno minuto. Hvala, gospa predsedajoča. Samo beseda v zvezi z hišo evropske zgodovine. Seveda nima smisla in ne želi Evropski parlament eh, voditi nekega muzeja, ampak zdi se mi, da je to dobra ideja in uh, naše obiskovalce v Bruslu mislim, da bi resnično morali pogostiti uh, tudi z ustreznimi informacijami in podatki. In mislim, da bi ta projekt morali podpreti. Mi smo za ta projekt, ampak strinjamo se tudi s tistimi, zlasti socialisti in demokrati, ki pravijo, da je treba zagotoviti več preglednosti pri tem projektu in da je treba ugotoviti, koliko bo se skupaj stalo in s čim bomo vzdrževali to hišo. Zdi se mi, da je to dober projekt, ki ga podpiram, ampak seveda moramo vedeti, kakšne finančne dožnosti bomo na, zaradi tega morali sprejeti. Hvala, gospa Jensen. Sedaj pa gospod Kelly, ki ima dve minuti. Proračuni, zlasti v današnjih časih, so sporna zadeva. To velja tudi za Evropski parlament, vendar istočasno je treba ugotoviti, da vsakdo ima priložnost eh, izraziti svoje stališče. In To se je tukaj tudi zgodilo in mislim, da je to ena od prednosti Evropskega parlamenta. Vsakdo ima lahko svoje stališče, ga izrazi in mu prisluhnejo. Kar zadeva sam proračun, seveda smo v težkem položaju, gospodarskem položaju in poslanke in poslanci včasih ne bodo naleteli na pravo razumevanje pri svojem delu, morda včasih tudi upravičeno, ampak kaj je bistveno? 2,3 odstotno povečanje načrtujemo eh, inflacija pa naj bi bila 2,8 odstotna. V celotnem kontekstu 27 terice je morda to uh, res, ampak v nekaterih državah, kot je moja, se soočamo z ogromnimi finančnimi težavami. Pred uh, kratkim smo imeli sestanek s komisarjem Renom in v naši državi, torej pri nas na Irskem, nihče ne bo razumel nobenega povečanja, ki bo šlo preko inflac, stopnje inflacije. Seveda moramo prevzeti zaveze za to, da bomo a, eh, počeli to in ono. Vemo, da se pristojnosti in obseg dela za nas zaradi lezbonske pogodbe povečuje in to bo treba pač tudi financirati. Še nekaj bi rekel. Vse to me spominja na tisto, kar predsednik Barozo veliko krat eh, poudarja potrebujemo oči, eh, odkrito razpravo o lastnih verjih sredstev za financiranje našega dela, kajti več bo eh, eh, samostojnih lastnih verov financiranja v Evropski uniji, manj bo do države članice morale financirati naše delo, pa tudi delo drugih inštitucij. Hvala. Gospod Gerbrandi je naslednji, eno minuto imate. Hier... Hvala, gospa predsedujoča. Sam izhajam iz politične stranke nizozemske, ki je naklonjena Evropski uniji. Ampak kljub temu moram reči, da so tudi naši člani kritično uh, od, začeli ocenjevati Evropsko unijo, zlasti ko gre za uh, proračune mislim, da moramo biti zelo varčni in s tem povečanjem se ne strinjam. Pravzaprav se čudim za uh, eh, spričo predloga generalnega sekretarja, ki je bil ve, več kot pet odstotkov. Želel bi, da bi bil generalni sekretar danes v tej dvorani, da bi ga lahko vprašal, ali resnično lahko na zagovarja takšen predlog. Očitno ga lahko zagovarja, ne da bi naredili kakršne koli varčevalne ukrepe. Mislim, da obstajajo možnosti varčevanja in te je treba izkoristiti. In tisti, ki želijo uničiti Evropo, mislim, da ne mu smejo dobiti z tem eh, eh proračunom eh, novega streljiva. Hvala. Sedaj pa naslednji govornik, dve minuti. Palabras del kolega Gerbrandi. Creo que son muy... Gospod Fernandez, hvala za to poročilo. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Gerbrandi. Ta proračun je res bolj varčevalno usmerjen, kajti komisija in svet tudi zahtevata to. Pravzaprav smo uh, dosegli manj kot 20 odstotno povečanje, kar je bilo v neke vrste džentlmenskem sporazumu med inštitucijami. Imamo nekaj skupnih prioritet. Vsi poslanke in poslanci želijo izboljšati svoje zakonodajno delo, želimo se ukvarjati z novimi prednostnimi nalogami, ki jih pred nas postavlja Lizbonska pogodba, hočemo biti bolj strokovni pri soodločanju. In istočasno želimo tudi bolje komunicirati z uporabniki naših storitev. Vendar, če hočemo vse to narediti, potrebujemo za to ustrezna finančna sredstva. Tudi politika upravljanja z zgradbami in eh, zgradbe, ki so še v gradni, pa najemnine in podobno, je nekaj, kar moramo natančno preučiti. Sredstva za mladino, to se mi zdi, da je nekoliko sporno vprašanje, pa ne bi smelo biti sporno, kajti potrebujemo mlade. Pri nas je 50 odstotna stopnja brezposelnosti med mladimi in 100 milijonov evrov, ki bi jih prenesli v politiko za mlade, ni tako veliko. Je pa na ta način moč doseči nekatere prioritete Evropskega eh, parlamenta. Vem, da je sporno prenesti iz eh, enega razdelka toliko sredstev v drugega, ampak se mi zdi, da vse eno moramo to narediti, smo živa institucija in moramo se prilagoditi potrebam vsakodnevnih eh, sprememb. Nujno je, da se spopademo s presposobnostjo mladih in gotovo je to prednostna naloga vseh. In mimo grede rečeno, naj povem, da bom glasoval za Evropsko hišo zgodovine. Ja, Gospa Maner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 Mi moramo biti zelo disciplinirani, ko gre za proračunsko politiko in tako moramo tudi nadaljevati. Gospe in gospodje, mislim, da je zelo pomembno, da skušamo čim več privrčevati. Naprimer, lahko bi privrčevali veliko pri čistilih, vendar pa je treba iti še dlje in ne varčevati samo pri milih in čistilih in tako dalje. Oktobra smo se odločili, da bomo od sedaj naprej imeli dva plena, dve plenarni zasedani in mislim, da bi se lahko tudi veliko prihranilo, če ne bi tako eh, veliko krat potovali v Štrasburg. Najlepša hvala, gospa Maner. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Prvi ima besedo gospod Sampi. Do zabrania głosu. Y otóż jak się spojrzeć na budżet Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Če si pogledate proračun Evropskega parlamenta, potem vidite, da je veliko stroškov namenjenih za potovanje. Prihajamo namreč iz 27 držav članic in eh, potovati moramo v Brusel in v Štrasburg. teh stroškov in odhodkov je več kot eh, 100 milijonov evrov. Gospe in gospodje, mislim, da bi tukaj lahko privrčevali. Mi seveda veliko potujemo, to drži. Vendar pa ne vem, zakaj mi plačujemo tako veloke stroške za za letalske vozovnice. Mislim, da bi se Evropski parlament moral povezati z letalskimi družbami in za nas izpolslovati posebne cene, zato ker več potujemo kot običajni državljani. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Paška. Važeni kolegovi in kolegine, sprava. Najlepša hvala. Gospe in gospodje. v točki 17 in 18 poročilo piše o hiši evropske zgodovine in tukaj se govori o prihranjevanju dodatnih stroškov za nadaljno gradnjo na izdelavo tega projekta. Gre za postavko 101 in ne vem, če se bomo držali vnaprej namenjenih sredstev, vendar pa smo slišali, da smo podcenjevali odhodke za ta projekt. Ne vem, zakaj se tako zelo zauzemamo v kriznih časih za ta projekt. Seveda je to kulturno gledano to prav, vem pa, da državljani kritično gledajo na takšne izdatke. Zato je treba še enkrat premisliti o tem, če je ta, proračun, na, ta projekt res vreden tolikšnih stroškov. Gospa Benov. Predsedajoča. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Rada bi povdarila nekaj v tem proračunu in to je, da bi zagotovili večjo učinkovitost in več varčevanja v proračunu Evropskega parlamenta. Veliko evropskih državljanov je izgubilo svoje delovne mesta in zato je financiranje Evropske unije zelo občutljivo vprašanje. Proračun ima zelo stroga pravila, zato da ne bo prišlo do zlorabljanja sredstev. Osredotočiti se moramo tudi na upravljanje z energetskimi viri, elektriko in tako naprej in mogoče premisliti o uporabi videokonferenc. Zato, da bi varčevali pri naravnih virih bi mogoče lahko tudi prihranili kaj um, pri papirju, recimo. Seveda je treba poskrbeti, da bomo lahko eh, delali. Predsedujoča je prekinila govornika. Najlepša hvala. Rad bi čestital kolegu Fernandešu za upravljeno delo in pa pohvalil sodelovanje pri upravljanju tega dela pisanja eh, poročila o proračunu za leto 2012. Pogledali smo možnost povečanja stroškov za 5,20 odstotkov v primerjavi s proračunom za leto 2011. Dobro je tudi, da smo namenili eh, veliko sredstev za politiko za mlade. S tem bomo financirali mobilnost, izobraževanje in programe za zaposlovanje v celi Evropski uniji. Zato upam, da bo postopek za proračun za leto 2012 sprejet v duhu optimizácie sredstev, gospa. Gospod Manka, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za skutočne veľmi dobré... Hvala lepa, gospa predsedujoča, rad bi se zahvalil upraževalcu za dobro poročilo. Vsi govorniki so poudarili, kje so pomankljivosti in kje bi lahko poiskali možne rešitve. Edina možna dobra rešitev pa je, da si pogledamo problem objektivno. Računsko sodišče je od zunaj že preverilo proračun delovanja Evropske unije in po tej reviziji se je skazalo, da smo veliko privrčevali. Zelo sem zadovoljen, da sem dobil podporo za moj predlog spremembe, kar pomeni, da bo Evropski parlament nadziraj od zunaj, od zunaj tako lahko kaj dosežemo. Slišali smo tudi, da moramo tudi v prihodnosti zmanjšati odstotke. Hvala lepa. Kot zadnji, gospod Palčitis. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če upoštevamo težko gospodarsko situacijo in socialne razmere, bi morali poskrbeti za učinkovito porabo sredstev iz evropskega proračuna. Govorimo o odhodkih v proračunu za leto 2012 in povečanje stroškov bo 2,3 odstotka, kar je zelo dobro, to je manj kot inflacija. Treba je uporabiti tudi sistem za večletni nadzor pa truditi bi se morali tudi, da bi bilo da bi prišlo do bolj učinkovite uporabo administracijskega sistema, tako bi prihranili sredstva davko plačevalcev in pa zmanjšali odhodke Evropskega parlamenta. S tem smo zaključili sklop Catch the Eye. Besedo ima poročevalec gospod Fernandež. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi vam podal številko administrativ, administrativni stroški vseh inštitucij znaše 6 odstotkov. V nobeni državi članici nimamo proračuna, kjer bi tako majhen delež sredstev namenili za administracijo. Evropski parlament ima nove pristojni, pristojnosti. Imamo 27 držav članic, Lizbonska pogodba je stopila v veljavo in s tem bomo dobili tudi 18 novih poslancev. Prišteti pa je treba tudi vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Vendar pa je dejstvo, da je prišlo do zmanjšanja odhodkov v tem proračunu odstotek povečanja je dosti nižji kot je inflacija. Seveda je res, da moramo te stvari spremati soglasno. Pomembno pa je tudi, da pošljemo znak in sporočilo, da bomo vse stroške za administrativne odhodke zmanjšali iz 380 milijonov na več kot 200. Evropski parlament ne more zmanjšati plač, te se prilagodi na podlagi predloge komisije. Komisija pa je sedaj predlagala zvišanje plač za nič celih 8 odstotkov Torej, plačila poslancev so indeksirana glede na plače sodnikov na sodišču. Torej, za plače morate dobiti soglasje sveta. Tisti, ki se pritožuje, naj si preberejo člen 223 v lizgonski pogodbi. Najlepša hvala. Gospod Portas ima vprašanje za poročevalce. Izvolite. Ga spremete, gospod Fernandez? Da. Gospod Fernandez, vprašanje glede plač. Jasno mi je, da lahko Evropski parlament sproži pobudo za spremembo statuta za poslance. Tako piše v pravilniku, ki smo ga sprijeli v Evropskem parlamentu. Tako to pomeni, da lahko to spremenimo. Koliko inštitucij potrebujemo za to? Dejstvo je, da so plače indeksirane glede indeksa, ki je namenjen za zvišanje plač vendar pa je vse ostalo stvar naše inštitucije. Boste odgovorili 30 sekund. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Torej, indeksiranje plač ni v pristojnosti Evropskega parlamenta. Zato nima nobenega smisla, da ko govorimo o proračunu, govorimo o zamrznitvi plač. Smiselno bi bilo seveda, da govorimo o spremembi statuta poslancev. Smiselno bi bilo tudi, da govorimo o uredbi številka 31 Evropski skupnosti, še posebej o členu 64. Vendar pa nima nobenega smisla, da razpravljamo o tem, da si poslanci sami pripisujejo povišico plače. To bi bilo nezakonito in s tem zavajamo tiste, ki nas poslušajo. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri odpovdne. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročanje.